bila nezdružljiva z mandatom poslanca v Evropskem parlamentu. Odbor za pravne zadeve je 20. februarja 2013 predlagal in eh, soglasno tudi eh, potrdil mandat gospoda Marka Demesmakarja z učinkom 1. februarja 2013. Predlagam, da ta mandat potrdimo. Kakšna pripomba? Ne tem je mandat tudi potrjen. Gospa Marta Andreasen mi je sporočila, da z dnem 25. februar 2013 ni več članica politične skupine Evropa